reasonable. Colleagues, if uh, Libe colleagues are ready. Če so pripravljeni člani odbora Libe, um, torej če ste pripravljeni, bom začel s poročili in potem bomo glasovali takoj o poročilu gospi Makovej. Prosim, da mirno zapustite dvorano, da lahko nadaljujemo. Eh, torej, dva ena je dodano dnevnemu redu, točka dva ena in sicer gre za besedilo, ki je bilo sprijeto v medinstitucionalnih pogajanjih o krepitvi um, nadzora na zunanih mejah in sicer je poročevalka gospa Makoveče, nihče ne ugovarja, je ta sprememba sprijeta torej v maltiščino, hrvaščino in galščino ni prevajanja, za slovaščino pa dopovden ni e, tolmačenja. Dobili smo e, tri delegirane akte o prijatelju, uredbi 98 skozi 2014 gre zi, da trženje eksplozivnih prekursorjev. Eh, v skladu s eh, členom 105 odstavkom 3, torej v skladu s eh, določbami temeljnega zakonodajnega akta in če je odbor pristojen za obravnavo te točke, eh, lahko eh, uloži tudi utemeljeno, res, eh, utemeljen osnutek resolucije. Eh, torej, eh, potem imamo tudi delegirano uredbo. Eh, 98 skozi 2013 in sicer gre za to, da se doda aluminijski prah eh, seznamu eksplozivnih prekurzorjev. Eh, in potem, eh, da se doda tudi magnezijski um, um, prašek um, um, sezna, seznamo eksplozivnih prekurzorjev in um, magnezijev nitratni hiksa, heksahidrat. Um, sedaj pa lahko začnemo z glasovanjem in sicer gre za predlog uredbe. Eh, ki spreminja uredbo 562 skozi 2006, eh, kar zadeva okrepljen nadzor na zunanjih mejah, predvsem z uporabo ustreznih baz podatkov. Ali želi besedo gospa Makovaj, prosim? Dobro jutro. Kolegom in kolegicam se želim zahvaliti za pozornost odlično sodelovanje, seveda so bili eh, težji in eh, boljši trenutki, ampak ob eh, koncu dolge poti smo našli eh, uravnoteženo rešitev, ki jo podpiramo vsi. Upam, da bo ta uredba prispevala k temu, da bo postala Evropa varen kraj in da bomo ob enem ščitili tudi temeljne svoboščine. Hvala, gospa Makovej. Sedaj bomo torej glasovali o tem. Eh, tekstu, ki je bil sprejet v medinstitucionalnih pogajanjih eh, in sicer o celotnem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. 45 za 8 proti noben se ni vzdržal. Eh, čestitamo poročevalki. So colleagues, that's the end kolegice in kolegi, s tem eh, smo končali glasovanje. Hvala za sodelovanje. Sedaj pa nadaljujemo po dnevnem redu. Če um, ne boste sodelovali pri naslednjih točkah, vas prosim, da mirno zapustite dvorano. Sedaj eh, bomo obravnavali točko 3 in 4 to je um, spostavitev sistema vstopa in izstopa za registracijo podatkov o vstopu in izstopu. E, tu gre za osnotke poročila um, in sicer gre za svežen o pametnih mejah. Če ne sodelujete pri tej točki, vas prosim, da mirno zapustite dvorano. Prva točka, o kateri bomo razpravljali, je pregledan um, predlog za pametne meje in sicer je komisija um, najprej predlagala spremembo sistema vstopa in izstopa za registracijo podatkov in tudi za, v zvezi s tehničnimi spremembami Takoj bo dobil besedo Diaz de Mera, ki je bil poročevalec za obi, eh, oba dosjeja. Eh, gospod Diaz de Mera, beseda je vaša. Kolega. Pozdravljeni vsi skupaj, hvala za besedo. Rad bi predstavil dva osnutka poročil, kot je povedal eh, predsedujoči in sicer gre za sveženo pametnih mejah. Predlog uredbe vstopa in izstopa in pa eh, eh, pogoji, ki so s tem določeni. Tukaj je bilo predstavljenih 142 predlogov sprememb. Eh, pri drugem pa gre za predlog uredbe, s katerim se spreminja šengenski kodeks in sicer, ko gre za spoštovanje sistema vstopa in izstopa. Tukaj pa je bilo vloženih 17 predlogov sprememb. Kot veste, sta obi poročili tesno povezani in predlogi sprememb, ki so bili vloženi eh, k enemu ali drugemu poročilu, vplivajo na oba zakonodajna predloga. Eh, zelo se je povečal pritok eh, potnikov v Evropsko unijo in to je pokazalo, da so trenutni sistemi za mejni nadzor neučinkoviti. To bi se lahko v naslednjih letih še poslabšalo. In zato je treba modernizirati naš eh, sistem eh, pretoka potnikov, ti morajo postati bolj varni in pa tudi hitrejši. Če ne bi nič naredili, bi na srednji rok eh, to pomenilo propad naših mejnih točk. Poleg tega bi morali ogromno vlagati tudi v osebje in infrastrukturo, zato da bi se lahko soočili z upravljanjem teh tokov vzpostavitev evropskega sistema vstopa in izstopa bo koristil eh, potnikom, eh, kajti ti na menjih točkah ne bodo več tako dolgo čakali. Potem bodo države lahko hitreje eh, obravnavale vse prošne in pregledale vse dokumente. Mislim, da lahko najdemo tudi ravnotežje med pospešitvijo teh tokov in pa varnostjo. E, to bo koristilo tudi operaterjem infrastrukture, kajti olajšane bodo hitrejše povezave na tranzitnih območjih. E, to bo prineslo tudi gospodarske koristi, ki bodo tako posredne kot neposredne. Mm, potem upraviteli e, mejnih točk, njihova sredstva bodo optimizirana. Moramo pa seveda zagotoviti tudi zaščito temeljnih pravic in pa varstvo podatkov, ki so vsebovani v sistemu. In to je, bil tudi, to je bila ena glavnih skrbi, s katerimi sem se ukvarjal eh, in to je odraženo tudi v poročilu. Večina predlogov sprememb, ki sem jih vložil, eh, gre v smeri, da se eh, zagotovi varstvo podatkov. Oba osnutka poročil analizirata naslednje stvari, eh, interoperabilnost eh, s sistemom VIS, eh, potem biometrični podatki, spoštovanje temeljnih pravic, potem čas hrambe, pomoč organom na mejah, olajšanje potovanja potnikom, upravljanje meja in tako naprej. Torej, zasledoval sem te cilje. Eh, želel sem okrepiti eh, sistem, pravni sistem in pa varstvo podatkov na vseh področjih, eh, ko gre za podatke, za hrambo podatkov in pa brisanje podatkov. In moji predlogi sprememb gredo v smeri, da se okrepi vloga Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in pa vloga nacionalnih organov za varstvo podatkov. Eh, tudi potniki imajo možnost pregledati svoje podatke. Naprimer, ko lahko eh, pregledajo eh, podatke, ki so vnešeni v sistem o njih, razen ko v zvezi s tem obstajajo resni dvomi. Potem naj se okrepijo obmejni organi. Treba je spoštovati vsa pravna jamstva. Eh, tako da bodo samo tisti potniki, ki eh, so upravičeni do prečkanja meje, to tudi lahko naredili. Potem imamo tukaj, eh, sem upošteval tudi novo uredbo o Europolu, prav tako o varstvu podatkov. Upošteval pa sem tudi mnenje gospoda Butarelija, nadzornika za varstvo podatkov. Potem eh, želimo sistemu zagotoviti tudi večjo tehnično varnost. Treba je nadzorovati, kdo in pod katerimi okoliščinami bo imel dostop. Eh, poleg tega je treba upoštevati eh, to, da lahko pride do tehničnih eh, težav, ko ne bo možno trenutno vnašati podatkov v sistem. Eh, želim tudi uskladiti sistem eh, vstopen izstopa z trenutnimi pravili, ko gre za svežno varstvo podatkov in za druge zakonodajne predloge, ki so trenutno še v procesu priprave. Eh, torej, to so predlogi, naprimer, Eurodaku. Potem pravno varstvo je treba zagotoviti, Eh, treba uskladiti člene in pa definicije. Eh, skušal bom zasledovati tudi dobre kvalitativne standarde, ko gre za eh, pobiranje prstnih otisov in pa prepoznavanje obrazov, tako da bo to lahko uporabljeno za cilje, za katere so bili ti podatki izbrani in to je treba tudi uskladiti s sistemi, ki že obstajajo, zato da ne bo podvajanja. Eh, želim tudi zagotoviti vključenost Evropskega parlamenta prek eh, poročil, ki jih bo EU-LISA morala pripravljati na različnih stopnah eh, vzpostavitve tega sistema. EU-LISA, kot veste, je glavni akter pri tem sistemu. Treba je določiti tudi vlogo agencije EU-LISA, treba je pojasniti, da bo to tisti pristojni organ za upravljanje tega sistema. Eh, opredeliti je treba njeno odgovornost tekom celotnega cikla mm, priprave in izvedbe tega sistema. Sistem eh, vstopa in izstopa bi moral biti operativen leta 2020 in zato moramo delati na zelo odločen način že v prvem semestru naslednjega leta. To je zelo pomembno poročilo ne samo za prihodnost eh, tega sistema, ampak tudi zaradi posledic, ki bo to imelo na druge zakonodajne predloge, naprimer Eh, sistem ETIAS eh, in podobno. In mm, moj cilj je bil, da eh, do 10. januarja pripravite predloge sprememb in jih odate do 6. zvečer. Vendar pa je treba upoštevati tudi druge okoliščine in zato predlagam, da ta rok podaljšamo do četrtka ob 14. Tako bomo lahko eh, tekom februarja obravnavali predloge sprememb, si prizadevali za kompromise in potem 28. februarja tudi glasovali o tem. Eh, tako bomo lahko trialog začeli že 1. marca. Eh, to bo pod malteškim predsedstvom. Ne bi pa rad zaključil, ne da bi se zahvalil vsem, ki so prispevali k temu poročilu. Eh, eh, najlepša hvala za vso vašo pomoč, ki je bila nujno potrebna in zelo cenjena. Hvala. Hvala, gospod Jastemera, za opravljeno delo. Torej, pohvalili ste že delo poročevalcev v Senci in eh, prva je gospa Fajon. Predsednik, najprej zahvala poročevalcu Augustinu Demeri za poročilo in izvrstno sodelovanje do zdaj. V začetku bi rada povdarila nekaj splošnih opomb. Od prvotnega predloga smo prehodili zelo dolgo pot. Obiskali smo večmejnih prehodov, izdelali študijo, izvedli pilotni projekt in na mizi imamo nov predlog. V njem ni več programa RTP za potnike, ki pogosto potujejo, kar iskreno obžalujem. Na eni strani se je predlog komisije približal stališčem parlamenta, kar toplo pozdravljam, zlasti v povezovanju z drugimi že obstoječimi sistemi, tu omenjam VIS, zmanjšanju predvidenih stroškov, na drugi strani pa se predlog precej odmika od stališča Evropskega parlamenta, saj predvideva takojšen dostop organov pregona do podatkov v bazi, daljšega obdobja hrambe podatkov in tako naprej. Naj spomnim, da je osnovni, izvirni, glavni namen predloga upravljanje z mejami Evropske unije, registracija vstopov in izstopov ter prepoznavanje tistih, ki kršijo pravila o dovoljenem času bivanja v Evropski uniji. Govorim za kategorijo potnikov overstayers. In vse to se odvija na meji za potrebe prečkanja in upravljanja z mejami. Komisija na isto mesto postavlja boj proti kriminalu, kar bi morali po mojem mnenju bolj razlikovati. Preveč um, izenačuje obe kategoriji potnikov. Policisti na meji morajo že danes vse tretje državljane pregledovati v bazah podatkov in zoper sumljive osebe tudi ustrezno ukrepati. In po novih pravilih, doseženih ta teden, Makovej report, o katerem smo pravkar glasovali, pa bo tako tudi za državljane Evropske unije. Boj proti kriminalu v Uniji nima nobenega neposrednega vpliva na sam proces prehajanja meje. To moramo priznati in se tega pri našem delu tudi zavedati. Nisem prepričana z argumenti držav članic in komisije, da je dostop pravosodnih organov v tem primeru resnično potreben za vse kategorije potnikov. Zato bodo šla moja dopolnila tudi v smeri večjega razlikovanja med tistimi potniki, ki zakonito potujejo in upoštevajo zakonodajo, torej ostajajo na območju unije znotraj um, omejenega obdobja, torej nedolžnimi potniki ter tistimi, ki pravila kršijo overstayers. Menim, da bi morali to v predlogu bolje razlikovati, kot naprimer pri vprašanju, kako dolgo bomo hranili njihove podatke. Dodala bi še to, da ne glede na to, kaj bo v končnem besedilu, bo vzpostavitev tega sistema Smart Borders močno spremenil prehajanja meja v Evropski uniji, naš odnos do prišlekov in pa tudi percepcijo samo upravnavo potnikov, ki prihajajo v Evropsko unijo. Veliko več energije bomo morali uložiti tudi v to, da potnikom podamo več informacij o njihovem vstopu ter pogojih bivanja. Pomembno je, da bodo imeli vse informacije, poznali svoje pravice, jasno razumeli pravila in se zavedali posledic, če bodo ta pravila tudi kršili. Moramo se močno zavedati, kaj delamo in zelo premišljeno in celovito moramo pristopiti k tem predlogu um, nova pravila bi lahko resnično ogrozila delovanje nekaterih najbolj obremenjenih meja. Um, recimo moja država Slovenija je v tem primeru, verjamem, zelo zaskrbljena. V poletnih mesecih več deset milijonov potnikov prečka našo že tako obremenjeno šengensko mejo. Veliko pozornost bom namenila tem vprašanjem in v pogajanjih zagovarja čim bolj življenske rešitve, ki bodo delovale tudi v praksi. Hvala lepa. Thank you very much. Uh... Hvala. Za IKR je gospod Alaha, poročevalec v Senci. Hvala. IKR podpira in je vedno podpirala sistem vstopa in izstopa. Minimo, da je to nekaj, kar uh, bi morali, bi bili morali vzpostaviti pred odpravo notranjih meja v šengenskem območju, ampak pozno je bolje kot nikoli. Potrebujemo sistem vstopov in izstopov in sicer za pametne meje in tudi za boljši nadzor zunanjih meja. E, verjamemo, da naj bi organi za pregon imeli e, zadosten dostop do teh podatkov, e, ker so ti eh, podatki eh, koristni za nje in tudi eh, obdobje hrambe naj bi bilo eh, zadostno in primirno. Eh, predlogi sprememb gospoda Diasa Demera so po moje eh, uravnoteženi in eh, vse, kar bi bilo manj, bi bilo seveda presenečenje za gospoda Demera predvsem me veseli, da se je potrudil, da sinhronizira to uredbo z drugimi inštrumenti, predvsem Eurodakom. To je izredno pomembno, da so uredbe EU, ki se ukvarjajo s tem, usklajene. To je na vsak način spodbuden začetek in se veselim nadaljnega sodelovanja z poročevalcem in sporočevalci v senci. Hvala, gospa Mlinar, za Alde. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz se želim zahvaliti poročevalcu za ogromno delo pri besedilu in tudi pri organizaciji srečanja poročevalcev senc in strokovnjaki. Eh, torej, s tem je predlog komisije izboljšan, tako da je jasno, da govorimo o eh, pripadnikih oziroma državljanih tretjih držav, ampak nekaj eh, problematičnih zadev je povezanih z varstvom temeljnih pravic in podatkov. Torej, dostop organov pregona ni proporcionalen in tudi eh, obdobje hrambe eh, ni ustrezno, ker ne razlikuje in razen tega nimamo nekega nadzornega mehanizma eh, in tudi ni ustreznega mehanizma za varstvo podatkov. Eh, prejšnji predlog je obravnaval predvsem obravljanje meja da bi izboljšali um, kontrolo um, državljanov tretjih držav. Jaz eh, eh, se sprašujem, kako lahko eh, toliko različnih namenov obravnavamo z enakimi določbami. Torej, treba je omejiti zbiranje biometričnih podatkov in treba je tudi uokviriti eh, dostop eh, organov pregona na nujno potrebno in treba je zagotoviti tudi varovalke in treba je zmanjšati obdobje eh, hrambe podatkov. Veselim se nadaljnega sodelovanja s poročevalcem in poročevalci v senci in upam, da bomo do, na koncu prišli do uravnoteženega kompromisa gospod Albrecht za zelene. Hvala. Hvala tudi poročevalcu za opravljeno delo pri tem dosjeju in za to, da nam uh, dovoljuje sedaj malo več časa za predloge sprememb. Vsi smo mu hvaližni za to. Želim se odzvati na to, kar je povedala Tanja Fajon in Angelika Mliner in se jim pridružiti o uh, obdobju hrambe in o možnostih eh, za organe pregona, da eh, dostopajo do teh podatkov za druge namene. Eh, mislim, da moramo pripraviti alternativne sedanjemu predlogu, ki bodo bolj sorazmerni z namenom tega dosjeja. Ob koncu je zelo verjetno, da bomo bomo imeli veliko bazo podatkov z zelo dolgo, dolgo obdobjo shranjevanja podatkov in ob koncu to ne bo učinkovito za namen, za katerega vzpostavljamo ta sistem in razen tega bi to bilo tudi veliko dražje kot pa to, kot, eh, kar si želimo vzpostaviti kot sistem. Predvsem sprememba eh, obdobja eh, sranjevanja eh, od s predloga komisije na naš predlog, ne vem, zakaj predvidivamo sedaj podaljšanje. In to, kar je povedala Tanja Fajon, torej diferencijacija med ljudmi, ki so običajni potniki in tisti, ki kažejo določene anomalije pri teh prestopanjih, to je prav gotovo nekaj, o čemer uh, um, naj bi razpravljali. In ne na zadnje, se mi zdi, da mora biti jasno, da eh, morajo veljati isti standardi varstva podatkov v tem dosjeju, kot uh, smo jih predvideli v svežnju o varstvu podatkov. Razen tega moramo uskladiti standarde varstva podatkov v celotnem sistemu EU. Uh, um, tako, tako isto smo zahtevali od držav članic in tudi od podjetij. Uh, ali želi še kdo od kolegov besedo? Kolegic besedo? Ne. Potem spet vračam besedo Diasu Demeri. Najlepša hvala, gospod predsednik. Samo nekaj besed. No, uh, vljudno se želim zahvaliti vsem kolegom. Tanji bi rad povedal naslednje. Uh, Eh, ne morem dosti dodati eh, k temu, kar eh, si povedala, kaj ti več veš o tem dosegu kot jaz ali pa ravno toliko. Tako da te potrebujem brez vsakega dvoma. Potrebujem tvojo podporo, mm, potrebujem pa tudi tvoje dvome in vprašanja in pa usmeritev na tej poti. Jusiju želim povedati, da ima tudi on zelo dolge izkušnje v zvezi s tem poročilom. Najlepša hvala za tvoje besede. Mislim, da je dobro, da skušamo sinhronizirati sistem vstopa in izstopa z drugimi sistemi. Omenjen je bil Eurodac, treba pa je upoštevati tudi druge eh, sisteme. Angeli, ki, ki je nova pri tem poročilu, ampak zelo aktivna, želim povedati naslednje. Najprej bi se rad zahvalil za njene ugotovitve. O tem bomo še imeli priložnost razpravljati. Um, govorila pa je tudi o neproporcionalnosti oziroma nesorazmernosti, ki lahko obstaja med obdobjem hrambe eh, oziroma med različnimi predlogi, ki obstajajo na tem področju. Eh, tukaj bo potrebno še e, bolj podrobno in poglobljeno razpravljati. Angeliko in tudi mene samega skrbi ustrezen dostop eh, varnostnih organov eh, in policije do teh podatkov. Ampak kaj se je zgodilo pri prejšnjem predlogu? Eh, zdaj to ni več sekundarno vprašanje, ampak je to vprašanje prav tako pomembno kot preostali deli tega zakonodajnega predloga. Potem pa še varstvo eh, zasebnih podatkov. Eh, Jan je to omenjal, vemo, da je zagovornik varstva podatkov. Všeč mi je bilo, da si povedal, da ta zakonodajni svežen spoštuje varstvo podatkov. To me zelo veseli, kajti to kaže, da gremo v pravi smeri. No, s tem pa bi tudi eh, zaključil. To je začetek dolge poti, ki upam, da bo uspešna. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Hvala, gospod Diastemera. Torej imamo zelo dobrega poročevalca in poročevalce v senci in eh, to uh, je seveda velika prednost. Sedaj pa 12. januar je torej eh, rok za vložitev predlogov sprememb. Verjetno bo kar precej predlogov sprememb. Hvala za zelo, eh, za odličen začetek eh, dela na tem dosjeju. Hvala vsem kolegicam in kolegom, ki se s tem ukvarjajo. So, again, um, Hvala lepa. Sedaj pa bo gospod Jazemera predstavil eh, stanje pri eh, pogajanjih za seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prečkanju zonanih meja Evropske unije imeti vizo. Eh, in pa tukaj gre tudi za pregled eh, eh, sistema. Eh, zadržanja. 22. 11. in 7. 12. sta eh, potekali, potekala sestanka eh, eh, pogajan v trialogu in sedaj predajam besedo gospodu poročevalcu. Izvolite. Bien, muchas gracias, señor presidente. Hvala, gospod predsednik zelo sem zadovoljen in rad bi obvestil odbor, da smo na zadnjem trialogu včeraj dosegli dober rezultat. Prvo, kar želim povedati, je, da se zahvalim. Najprej bi se rad zahvalil različnim političnim skupinam v tej hiši in tukaj bi rad. Uh, omenil, vse skupaj eh, pa še posebej Birgit Sipel. Njena politična skupina in ona sama um, so imeli veliko zadržkov do tega poročila, ampak eh, prevladal je njihov evropeizem, eh, njihov pogled na Evropo. Tukaj so Eh, se določenim stvarim odpovedali in zelo sem hvaležen njej in skupini socialdemokratov. Isto želim povedati tudi v zvezi z liberalci, eh, tudi v zvezi s skupino EKR. Vsem bi eh, izrazil zahvalo in spoštovanje. Skupina zelenih in guje pa so tudi bili zelo aktivni, ampak vem, da tega ne bodo podprli, pa se jim vseeno zahvaljujem. Mm, ta zadeva je zelo kompleksna. Zakaj? Dosegli smo izjemo za vizumski režim za eh, Gruzijo in. Eh, in Ukrajino. S tem bomo poslali tema dvema državama in tem narodom eh, nedvomen signal upanja. Zahvaljujem se sekretarjatu in tudi vsem našim asistentom in sodelavcem v moji skupini in v vseh ostalih političnih skupinah. Vsi so bili zelo angažirani, zelo aktivni napetost je trajala do zadnjega trenutka. Imeli smo sestanek, ki je trajal do polnoči včeraj. Francoska prestolnica eh, je eh, zavlačevala, ampak smo potem eh, dosegli dogovor, stvari so se deblokirale tako da je prišlo do končne rešitve. E, to je bil kot porod s e, carskim redom, e, carskim rezom, oprostite. Ampak na koncu smo le dobili dojenčka. Hvala. Hvala lepa, gospod Adijas Demira. Hvala lepa za odlično poročilo. Eh, gotovo je bil, bil, bil to eden najbolj občutljivih dosjejev in zato se tiri zahvaljujem za trdo delo na tem dosjeju. Zahvaljujem pa se tudi drugim kolegom. Eh, torej, zahvaljujem se vsem, ki ste pripomogli k končnemu rojstvu tega dosjeja. Seveda sedaj eh, lahko o tem končno eh, glasujemo. Torej, še enkrat eh, lepa hvala. Eh, hvala lepa vsem kolegom. Rad bi preveril, če želi besedo slovaško predsedstvo. Morda bi bilo to primirno. Torej, zanimivo bi bilo slišati, kaj menite o tem dosijaju. Čisto na kratko. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi se rad pridružil temu, kar ste pravkar povedali. To je bil eh, res eh, občutljiv dosije, ki smo ga zelo previdno obravnavali. <clears throat> to velja tako za predsedstvo sveta, isto pa velja tudi za Evropski parlament. Rad bi čestital temu odboru in eh, poročevalcev, kajti mislim, da ste pokazali veliko zavezenost k temu, da smo na koncu dosegli kompromis. In sedaj res lahko govorimo o uspehu. Rad bi se zahvalil tudi eh, poročevalcem v senci, ki so podpirali delo poročevalca in zahvaljujem se tudi Evropski komisiji za, eh, njino, za svojo ulogo. Tu bom zaključil. Lahko bi povedal veliko stvari o tem, to da ta hip toliko z moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa za besede predstavnika predsedstva. In še enkrat se zahvaljujem uh, vsemu osebju, ki je na tem delalo, kajti kot rečeno, to je, bilo, to je bil zelo občutljiv dosje. Gospod poročevalec, je res mene, imate še kaj, bi želeli še kaj povedati? Izvolite. Pues, para concluir. No, da zaključim. E, tudi sam bi rad za zaključek e, poudaril delo in pa profesionalnost e, slovaškega predsedstva. Ta pogajalski proces je bil zelo težaven, ampak veliko je bilo razumevanja in profesionalnosti slovaške strani. Eh, isto velja za komisijo. Tudi komisija je eh, znala eh, ohraniti svoje pristojnosti, je pa tudi popuščala, kjer je bilo to možno v duhu institucionalnosti. Zato se zelo lepo zahvaljujem svetu in komisiji. Hvala. Hvala lepa, gospod Jaz Demira. In uh, tudi sam se pridružujem uh, besedam uh, poročevalca. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Sedaj pa bomo nadaljevali za točko šest. Agencija Evropske unije za temeljne pravice. Odzvali smo se na prošno odbora. Uh, agen, torej agencija je izdala dve, dve poročili v zvezi s skupnim azilnim sistemom. Prvo poročilo se je nanašalo na spoštovanje človekovih pravic v spremnih centrih v Grčiji in v Italiji in drugo mnenje se je nanašalo na vpliv na otroke in sicer je šlo tukaj za vpliv predloga Evropske eh, komisije o Dublinu. Eh, sedaj bomo eh, slišali eh, prvo mnenje o spremnih centrih, potem pa bomo slišali še mnenje o Dublinu. Po teh dveh predstavitvah pa bo sledila razprava skupaj s poslankami in poslanci in razpravljali bomo o teh dveh mnenjih. Kolegice in kolegi, eh, torej, eh, ravno se pripravlja eh, predstavitev s prosovnicami. Just pausing while we set up the slides. And this is the hotspots. Uh, Kolegice in kolegi, prosojnice so eh, pripravljene. Sedaj bomo slišali predstavitev mnenja gospoda Nesporja o žrtičnih točkah v Grčiji in v Italiji. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Dobro jutro, spoštovane gospe in gospodje. Hvala lepa za to priložnost, da vam v odboru Libe predstavim zadnji dve mnenji. Evropski parlament je zaprosil za te dve mnenji in sedaj imam čas, da vam nakratko predstavim eh, položaj eh, temeljnih pravic na žediščnih točkah v Grčiji in v Italiji. Eh, Tamaš Mulnar pa bo potem podal predstavitev mnenja Agencije Evropske unije za temeljne pravice o Dublinu. Ne bom se spuščal o podrobnosti v zvezi s tem, kaj so ta žarišča in kako deluje kako delujejo, kaj ti to dobro poznate. Nekateri ste obiskali Lizbos junija, torej takrat je parlamentarna delegacija obiskala žerično točko. Vem, da se zelo dobro zavedate, kakšen je ustroj sistema. Jaz bom povedal nekaj besed o splošni filozofiji mnenja. Naslednja prosovnica, prosim kajti pristop žariščnih točk naj bi bil koordiniran odgovor na prihod eh, po eh, morski poti zlasti v Italijo in v Grčijo. Tukaj imamo več plasti. Po eni strani se to koordinira v smislu tega, da se Eh, postopki osredotočajo na eno lokacijo, to je identifikacija in pa registracija prosilcev za eh, azil in pa drugih um, migrantov. Na ta način potem te ljudje usmerimo v pravilne eh, postopke, naprimer v azilni postopek ali pa v postopek vrnitve. Hkrati naj bi žarišne točke zagotavljale tudi koordiniran odgovor tudi kar se tiče drugih stvari. Kajti na žariščnih točkah se je pojavilo ogromno ljudi, eh, torej to je še EASO, Europol in tako naprej. Torej, številni so upleteni in sedaj eh, tukaj zagotavljamo koordiniran do, eh, pristop. Te agencije zagotavljajo podporo nacionalnim organom, to da hkrati so, imajo njihove dejavnosti zelo močan vpliv, kar se tiče naprimer postopka zaprositve za azil in tako naprej. Torej, S tem se ukvarjamo o našem mnenju. E, tukaj gre za to, da imamo skupen evropski odziv e, na žaričnih točkah. Če obstajajo pomankljivosti pri temeljnih pravicah, e, če tudi niso neposredno povezane z temi akteri, imajo vpliv na legitimnost naših dajanj nasplošno. splošno. Torej, agencija za temeljne pravice je bila prisotna na teh žariščnih točkah, zato da bi ugotavljala napake in da bi pomagala eh, eh, agencijam in pa nacionalnim organom. In tam smo zbrali izkušnje in na tej podlagi smo tudi zapisali mnenje. Dovolite še eno eh, zadnjo splošno pripombo. Mnenje seveda do velike mere odraža uh, različen položaj v Grčiji in v Italiji. Kajti eh, narava migracijskih tokov je na dveh mestih različna. Uh, pa tudi eh, drugi dogodki so na različen način vplivali na žarične točke. To velja, naprimer, eh, zelo torej določeno vlogo igra, naprimer, dogovor med eh, Turčijo in Evropsko unijo. Torej, v Grčiji se zelo osredotočajo na eh, eh, vračanje v Turčijo. Torej, prošnje za azil se tam registrirajo in sicer neposredno na žariščnih točkah v Grčiji, isto ne velja za Turčijo. Mnenje eh, potem um, um, analizira žarične točke tudi kot pilotni projekt, torej kot preizkus. Eh, torej, stvari se uh, razvijajo. Uh, v mnenju zabeležimo, da je uh, dosežen napredek. Torej, da še vedno ostajajo velike vrzele, kar se tiče spoštovanja temeljnih pravic. Torej, v mnenju smo opredelili pomankljivosti. Torej, prvo vprašanje je dostop do mednarodne pomoči, kajti treba je omogočiti dostop do azilnih postopkov, to je torej eh, poglavitni cilj tega. Številni, ki pridejo v Grčijo in Italijo zaprosijo za azil, ko pridajo. E, tam ljudi registriramo in jih usmerimo v azilne postopke in potem tudi ugotavljamo njihove ranljivosti in to je pozitiven prispevek e, žarišč. Zlasti v Grčiji, no, to pa je um, naše zelo močno stališče v mnenju. Torej, žarišča so v Grčiji nekako postala oska grla, uh, kar se tiče uh, zaščite uh, otrok. In sicer se to nanaša na obravnavo uh, azilnih postopkov. Tam se začne z registracijo. Do neke mere se je to izboljšalo, tudi zahvaljujoč uh, osebju EASA ampak eh, tam prihaja do prioritizacije različnih uh, nacionalnosti. Torej, sirce, se, sirci so se obravnavali prvi, nekateri so se vračali v okviru dogovora EU Turčije, potem pa so prišli na vrsto, naprimer Pakistanci, kjer je nizka stopna tisti, ki so potem eh, dobili azil. Potem so pa tu še eh, neprioritetne nacionalnosti, ki, torej državljani teh držav, ki so potem v žariščih vrat čakali tudi mesece. To ima eh, raznolike vplive. To pomeni, da so žarišča, žarišne točke v Grčiji zelo eh, prepolne. To ima tudi vpliv na pravice eh, otrok. Nekateri otroci so brez spremstva. In to ima tudi posledice na združevanje družin, kajti um, Tisti, katerih prošnje za azil niso bile ustrezno registrirane, se potem soočajo s, težava, s težavami v zvezi z združitvijo z družino. Temu pa treba dodati še resnejše točke. Eh, prihaja tudi do frustracije in pa napetosti med eh, državljani določenih držav in zabeležili smo tudi eh, nasilje na določenih žaričnih točkah. Torej, naše mnenje je, da morajo žarična točka zagotavljati um, premike, ne pa blokade. Druga prosovnica, prosim. Sedaj pa, kar se tiče otrok na žaričnih točkah. Uh, za uh, temu namenjamo posebno poglavje v mnenju. Dovolite nekaj statistike. 37 odstotkov vseh uh, tistih, ki so prišli v Grčijo leta 2016, so otroci. Govorimo o eh, tistih otrocih, ki so prihajali z eh, družinami in pa govorimo tudi o otrocih, ki so prišli brez spremstva ali pa ki so prišli v spremstvo tistih, ki niso njihovi starši. Torej, položaj otrok je zaskrbljujoč na žaričnih točkah. To lahko nasplošno ugotovimo. Eh, največji problem so otroci brez spremstva. Spet nekaj številk. V prvih devetih mesecih leta 2016 je okrog 19 tisoč otrok brez spremstva prišlo v Italijo. V Grčiji in v Italiji so otroci brez spremstva premakneni v, premeščeni v bolj občutljive centre, kjer poskušajo zagotavljati eh, dobrobit otrok in njihovo kar največjo zaščito, ampak pogosto se to ne zgodi predvsem zato, ker, zmog, ker eh, zmogljivosti niso zadovoljive. To velja tako za Grčijo kot za Italijo. V Grčiji eh, številke povedo, da, samo, da se samo ena polovica otrok eh, premesti tja, druga polovica pa enostavno ustane na želišnih točkah, zato ker drugih možnosti ni. In to seveda je povezano z velikimi izzivi. Delno zaradi sledečega dejstva otroci ostanejo na želišnih točkah in To pomeni, da nimajo trajnih um, zakonitih um, um, varuhov in potem so v rokah eh, javnih oblasti. To so lahko naprimer eh, župani v Italiji ali pa policisti drugod, odvisno od lokacije. In ti ljudje niso uh, specializirani na uh, obravnavo otrok in oni potem eh, ne morajo biti čisto kos tej nalogi in ne morajo ustrezati potrebam. Naprimer, župan nekega mesta mora poleg svojih rednih nalog prevzeti tudi varstvo nad 200 otroki. In tako jim ne more eh, individualno pomagati. Potem je tu še en problem. Seveda je treba zaščititi otroke brez spremstva na žariščnih točkah. Treba je zagotoviti, da se jim nikakor ne bo eh, škodovalo. Eh, treba jih je ločiti od drugih odraslih, treba je preprečiti, da ne izginajo. In eh, potem je tu še njihovo varstvo. To pomeni, da, se, da so ti otroci na nekem delu žrtičnih točk in nimajo možnosti, da bi to zapustili. Pogoji tam niso primerni za uh, dolg čas, ki ga otroci tam preživijo. Ni sprejemnih pogojev, tudi kar se tiče uh, izobraževanja na žariščnih, nekaterih žariščnih točkah pa so eh, tudi pomankljivosti na področju varnosti, eh, torej nekateri otroci eh, so bili posiljeni in tako naprej. In predvsem za otroke tam ne morejo dobro poskrbeti. Zabeležili smo nekaj napredkov in eh, nacionalne oblasti tudi načrtujajo nadaljne napredke, to velja tako za Grčijo kot za Italijo. Eh, načrtujajo eh, reformo sistema skrbstva, ampak to je dolgotrajni postopek, kajti treba je nujno rešiti položaj otrok brez spremstva. To ima prednost pred drugimi dolgoročnimi rešitvami in to je res prioriteta. Naslednja poslovnica, prosim. To je še tretja tema, eh, ki bi jo radi povdarili. Eh, torej, občutljivost spolov smo eh, to naslovili, ampak to je povezano tudi z raznolikostjo spolov. Torej, na žarišnih točkah so prisotni otroci, torej, tam so tudi ženske. Torej, tam so tudi ženske, ne samo uh, mladi zdravi moški. Torej, um, uh, tam imamo zelo raznoliko uh, družbo. Otroci in ženske se soočajo z večji, povečjimi, povečanimi tveganji in nasilje se dogaja. In seveda smo zabeležili tudi nasilje, ki je motivirano s spoli. Uh, Nekatere ženske so eh, eh, eh, noseče, nekatere so traumatizirane zaradi izguba dela ali pa celotne družine. Potem prihaja tudi do primerov trgovine z ljudmi. V Italiji se je to zgodilo, naprimer nigerijske ženske so prišle tja in večina se jih je pretiho tapila v Evropo zaradi zlorab. torej možnost za nadaljne napotitve k boljšim storitvam ni vedno zagotovljena. Rešitve so včasih presenetljivo enostavne. Eh, lahko bi povečali število žensk, eh, ženskih zaposlenih na želišnih točkah. Eh, to bi bila dobra rešitev in eh, dobro bi bilo, da bi potem zagotovili eh, pogovore z eh, ljudmi tam, z osebami istega spola, tako da bi ženske zaposlene intervjuvale oziroma se pogovarjale z ženskimi, ženskami. In tako bi morda tudi spregovorile o a, problemih, pa tudi naprimer eh, sprejemanje eh, prstnih otisov, tudi to bi lahko zagotavljalo žensko osebje, ko gre za ženske. Potem bi bilo treba zagotoviti nadzor po noči, tudi to ni vedno zagotovljeno na vseh žaričnih točkah. Potem bi morali zagotoviti tudi ločene toalete za ženske in moške. Imamo namreč tudi kraje, kjer na eh, straniščih ni vrat ali pa kjer toalete niso dobro označene, kajti toalete za moške in ženske so eh, druge poleg druge, ampak ni dobro označeno. Torej, na nekaterih žaričnih točkah vemo, da ženske po noči sploh ne gledajo na stranišče, ker se bojijo, eh, da bi jih nadlegovali. Rešitve so čisto preproste, lahko bi pravilno označevali kopalnice ali pa bi lahko označili kopalnice, ki so ločene za otroke in ženske. To so preproste rešitve, ki ne zahtevajo veliko um, energije in mi smo v našem mnenju predlagali te preproste rešitve, ki naj jih potem izvedejo nacionalne oblasti. Kaj je torej moj uh, sklep? Žarišne točke so lahko v prihodnje model za upravljanje z novimi prišliki in sicer na dober način. Eh, največje pomankljivosti, eh, ki vladajo ta hip, so zelo resne in jih je treba nujno in takoj obravnavati eh, in sicer preko zakonodajnih odzivov in tudi preko operativnega odziva na ravni EU in na nacionalni ravni. EU ima odgovornost za upravljanje žaričnih točk, ima tudi odgovornost za to, da se opredelijo na prvi pravilni način prioritete in ima tudi nalogo, da podpira države članice in sicer tako, da bodo tam delovale agencije Evropske unije in sicer na tak način, da se spoštuje pravo. Sedaj bom končal. Hvala lepa za vašo pozornost in z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Um, govorili ste ravno dovolj časa. Mi smo prosili za to mnenje in hvaležen sem poslankam in poslancem, ki ste ostali eh, za to dvorane, da ste prisluhnili temu zaprošenemu mnenju. Eh, kolegi ste prosili za besedo. Torej, eh, besedo boste dobili v vrstnem redu, kot ste zaprosili za besedo. Uh, Hvala, Aho. Hvala lepa. Glede na to, da so tam otroci, zanima me, ali so ti otroci vsi, ki so stari pod 18 let in če je temu tako, ali eh, opravljate tudi tiste ugotavljanja starosti in kako razlikujete med otroci, otrokom, otrokom in pa med, ne, med tistimi, ki trdijo, da so stari 17 let, ali vsi prejemajo iste storitve. Dajali ste, da uh, je 37 odstotkov uh, tistih, ki pridejo v Grčijo, da so otroci. Ali to pomeni, da je 37 odstotkov vseh, ki pridejo v Grčijo, eh, starih manj od 18 let? Hvala. Hvala lepa. Gospa Vikstrom, prosim. Hvala lepa. Hvala lepa za to predstavitev. Vedno je zanimivo eh, prebrati vaše študije, kaj ti res so zelo, zelo pomembne. Sedaj smo sredi postopka reformiranja azilnega sistema v Evropi in zato res eh, štejemo oziroma računamo za vašo podporo. Eh, zadnjič nismo Eh, torej, pred dvemi leti smo odpravili Dublin in potem se je eh, pojavila ta situacija. Sedaj pa vrnimo se k otrokom. Pred nekaj dnevi smo imeli tu v parlamentu izmenjavo mnen za nevladnimi organizacijami iz Grčije in Italije, torej za organizacijami, ki delujejo tam. In organizacije so povedale, da eh, moramo nujno spremeniti položaj. Kaj ti? otroci dejansko izginejo. Kajti eh, deset tisoč otrok je enostavno izginilo z radarja. To pravijo podatki Europola. Torej, če je položaj takšen, eh, kakršnega so nam ga opisale nevladne organizacije iz Italije in Grčije, namreč, eh, da so otroci mesece pridržani, da otroci niso deležni eh, posebne skrbi, nihče ne upošteva ranljivosti otrok, zlasti to velja za otroke brez spremstva. Torej, če je tako, potem si je res težko predstavljati, kako bodo otroci ostali tam in eh, kako ne bodo storili vse za to, da bi pobegnili in potem izginili. Zato moramo okrepiti standarde sprejema in izboljšati je treba življenske pogoje tam, zato da bi otroke odvrnili od eh, tega, da se potem eh, preselijo oziroma napotijo v druge države na nezakonit način. Treba je torej okrepiti eh, pogoje sprejema in to je bistvenega pomena ta hip. Moje vprašanje je, Kakšne izkušnje imate, naprimer, kar se tiče varstva, ali eh, so otroci, da uživajo neko varstvo, ali so čisto prepoščeni samim sebi, kot je dejalo sodišče. Izjemna ranljivost otrok ima prednost pred tem, ali je otrok, ima otrok nezakon, status nezakonitega uh, priseljenca. Torej, to je reklo sodišče. Kako bomo zagotovili, da bomo uresničili to, kar je dejalo sodišče. Torej, kakšen bi bil vaš predlog, tako da bomo zadevo to v prihodnje uredili? To so tudi druge ranljive skupine, to da želela sem se tokrat osredotočiti zgolj na otroke. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Loristen. Hvala lepa. To je slišati neverjetno da mesec za mesecom razpravljamo o nečemu, kar je zločin proti človeštvu. Kajti, kaj se, kar se dogaja s temi otroki tam, je zločin nad človeštvom. E, to, kaj gre za kršenje poglavitnih načel človeštva. Dajali ste, da je položaj nujen. Ampak kaj to pomeni nujno, ko rečemo to? Ali bi morali zadevo urediti v dveh dneh, eh, v, v dveh tednih, v dveh letih ali dvajsetih letih? Kaj to pomeni nujno? Kdo je odgovoren? Kdo je odgovoren za te zločine nad, človi, nad človeštvom? Uh, bi morali, to, eh, naslovi, bi morali s tem naslovni, nasloviti sodišče, ali je to vprašanje Grčije in Italije. Sistem eh, zaščite otrok je nekaj globalnega, evropskega in to ni zgolj naloga nacionalnih oblasti. In v zvezi s tem bi se obrnila tudi na slovaško predsedstvo, kajti vidim, da eh, ste. Tu slišali smo tako imenovano slovaško pobudo o učinkovitih ureditvah in tako naprej. Ali ste na svetu obravnavali nujni položaj otrok. In katere so rešitve? Kdo lahko zagotovi rešitve? Torej, Evropski parlament eh, ne more organizirati enote za zaščito otrok. In to je najboljši dokaz za to, da Dublin, ki nalaga odgovornost eh, eh, državam, ni primeren kajti ustvarja takšen položaj. Policisti v Grčiji so odgovorni za usodo tisočih otrok. Tega si sploh ne morem predstavljati. Torej, vi ste izdelali to analizo. Kaj so vaše rešitve? Ali imate kakšno idejo, kakšno predstavo o tem, kakšna bi bila idealna rešitev? Hvala lepa. Um, Hvala lepa. Eh, torej, gotovo smo vsi zelo zaskrbljeni. Torej, eh, postavil bi še eno vprašanje. Torej, eh, dobili smo poročilo o vedno večjem številu potencijalnih prosilcev za azil in beguncev, ki so domnevno žrtve nasilja, umora in sicer se strani trgovcev z ljudmi in sicer na žariščnih točkah. Deležni so tudi izsiljevanja in tako naprej. In to je zelo resen položaj, terorizirajo begunce, In gospa Loresten je omenila tudi um, razsežnost tega, da obstaja ta kšen položaj. Ali ste našli dokaze za poslabšanje položaja ali ste opazili, kako trgovci z ljudmi organizirajo svoje strukture? Žal moram torej, stvari se eh, žal ugotovijo dogajajo tam in dokaze za to obstajajo. Potem drugo vprašanje, kaj pa Europol? Dajali ste, da oni raziskujajo te primere. O svojem mnenju ste omenili tudi Europol in sicer um, Europol je obvestil uh, nacionalne oblasti ali eh, torej, kako se odzivajo nacionalne oblasti ali in kako ščitijo otroke v takšnih primerjih. Še gospa Sipel. Hvala, oprostite, da sem prišla z zamudo. Mm, omenjali ste ne samo napredek, ki je bil dosežen v Grčiji in Italiji, ampak tudi določene vrzeli, ki še vedno obstajajo. In govorili ste tudi o razlogih za te vrzeli. Ti razlogi pa niso prisotni samo v Italiji in Grčiji. Ko govorimo o temeljnih pravicah, še posebej o temeljnih pravicah na žariščnih točkah v državah prvega prihoda, ko gre za mladoletne in druge ranljive skupine, me zanima, Kakšno je vaše stališče v zvezi z naslednjim, če bomo začeli begunce pošiljati nazaj, tiste, ki so prišli v Nemčijo, Francijo, Združeno kraljestvo ali kamorkoli drugam? Prvič pa so seveda prišli v Grčijo. Kakšen bo po vašem mnenju učinek, če bodo države članice začele pošiljati ljudi nazaj v Grčijo? Kako bo to situacijo izboljšalo ali poslabšalo, še posebej, ko gre za otroke? this may also go into the next uh, um, presentation, but we, um, colleagues. Are... Uh, to mogoče zadeva že naslednjo predstavitev. Uh, ampak eh, imamo čas, ker smo z glasovanjem zelo hitro zaključili. Zato se bo še enkrat oglasila gospa Wikström. Hvala, gospod predsednik, da ste tako radodarni s časom za govor. Eno vprašanje sem že postavila. Predsednik pravi, da. Uh, je vse zelo hitro potekalo, eh, glasovanje smo že upravili zjutraj, eh, ostale točke smo tudi obravnavali hitro, tako da imamo zdaj dovolj časa na voljo za dodatno vprašanje. No, še nečesa sem se spomnila in sicer direktive o pravicah žrtev, ki smo jo sprejeli 2011. Ta se zdaj izvaja v vseh državah članicah, tudi v Italiji in Grčiji. In kot vemo, um, ta direktiva vseboj tudi določbe za žrtve s posebnimi potrebami oziroma za ranljive skupine, kot so ženske in otroci. E, številne osebe na žariščnih točkah bi e, bile lahko vrščene v te kategorije. Zanima me, kako se ta direktiva izvaja na žariščnih točkah. Kako se zagotavlja njeno izvajanje? To je zelo pomembno vprašanje. To direktivo smo sprejeli in morala bi veljati tudi za Italijo in Grčijo. Hvala. Pacific. Hvala. Veliko specifičnih vprašanj je bilo postavljenih. Vem, da ne boste mogli odgovoriti na vsako posamezno vprašanje. Prosili smo za vaše mnenje in prosim, če nam ga kar podate tudi kot odziv na ta vprašanja. Hvala za vsa ta odlična vprašanja. Tukaj nič ne pretiravam. In uh, to kaže, da so se sestankov udeležili res tisti člani in članice parlamenta, ki imajo velik interes za to tematiko in ki jo tudi dobro poznajo. Uh, skušal bom čim bolje odgovoriti na vsa vprašanja in sicer po vrstnem redu. Najprej gospod Alaho. Moram reči, da je vaše vprašanje res zelo pomembno mogoče gre v drugi smeri, eh, eh, kot bi si predstavljali, ampak eh, vsekakor obstaja veliko otrok, ki pridejo v Grčijo, predvsem v Grčijo, zaradi omejitve gibanja, s katero so soočeni kot otroci. Včasih se odločijo, da se ne bodo opredelili za otroke. V trenutni situaciji biti otrok prinaša določene omejitve, ne koristi. Mm, torej, če ste 17-letnik brez eh, spremstva, eh, torej mladoletna oseba, mladi mož, na primer, ampak eh, po standardih še vedno otrok, veste, da vam bo veliko lažje, če boste rekli, da imate 18 let. UNHCR je podal v zvezi s tem določene eh, številke. In sicer v zvezi z osebami, eh, s katerimi se ti otroci oziroma mladoletni eh, srečajo, ko pridejo na žarišne točke. Osem študij se izvaja. Če oseba pride na žarišno točko in uh, reče, da uh, ima 18 let, se to sicer preveri, eh, tista številka 37 odstotkov otrok eh, še vedno drži, ampak to, kar ste vi izpostavili, je tudi pomembno in relevantno. Gospa Vikstrom je postavila vprašanje v zvezi z otroki, pravzaprav so se vsa vprašanja nanašala na otroke, kar kaže, da uh, vas ta tematika zelo zanima in skrbi. Uh, hvala za podporo, ki ste jo izrazili naši agenciji. Kar se tiče pogrešanih otrok, eh, sam sem pred kratkim govoril s kolegi iz Europola eh, v zvezi s tem. 10 tisoč, to je številka, ki omenja Europol, ampak ta je zelo konzervativna. Številka bi bila lahko veliko večja, ampak točnih podatkov preprosto ne vemo. Rekli ste tudi, da se otroke pridrži brez razloga, da nihče ne upošteva ranljivosti te skupine. Tukaj lahko povem naslednje. Eh, oblasti menijo, da so otroke pridržale eh, v njihovo dobro, eh, zato ker v tistem trenutku nimajo drugih orodij na voljo za obravnavo otrok. Tukaj ne gre vedno za Eh, samo upravljanje posameznih žariščnih točk, ampak gre za kapaciteto na eh, nacionalni ravni, če je otroke možno kam preseliti ali ne. Eh, tisti, ki vodi žariščno točko, se odloči o varstvu oziroma rejništvu za otroke. Treba se odločiti med tveganjem, da bodo otroci pogrešani in pa vsega, Eh, tem, da jim eh, omejimo njihove svoboščine. Mislim, da eh, v idealnih pogojih do te dileme sploh ne bi smelo priti. Določeni tudi pobegnejo, ker se ne želijo soočiti s temi pogoji, to ste rekli. Ne bežijo samo po Italiji in Grčiji, ampak tudi v druge države, vendar pa tega ne bomo zlahka rešili. Tukaj gre za eh, standarde v spremnih centrih. Dosti krati standardi niso zadostni, ne zagotavljajo eh, dobrobiti eh, drž, otrok, še posebej ne, če so otroci tam zadržani več mesecev. Torej, standarde v spremnih centrih je vsekakor treba izboljšati, povečati. To je povedala tudi gospa Lauristin in to je eden od korakov, ki ga moramo narediti. To pa seveda vključuje tudi dovolj osebja za varstvo otrok. Na določenih žariščnih točkah to tudi ni zagotovljeno. Eh, zunaj žariščnih točk, torej na nacionalni ravni, eh, pa to EU tudi eh, bistveno podpira, no tukaj se je postavljalo vprašanje tega, da zatovimo, da otroci ne ostanejo na žariščnih točkah dlje, kot je to nujno potrebno. Eh, otroci brez spremstva so tukaj prioriteta, naprimer, ko pride do azilnih postopkov, morajo imeti možnost, da zapustijo žariščne točke. Treba pa je tudi zagotoviti, da uh, trenutno neučinkoviti sistemi uh, uh, preselitve otrok v ustrezne uh, centre v državi, uh, te sisteme je treba okrepiti in povečati njihove zmogljivosti. Uh, to je treba seveda eh, narediti, ampak ne na račun kakovosti eh, teh centrov. Treba je ustvariti nove kapacitete, eh, ki bodo kakovostne in ki bodo v najboljšem interesu otroka. Rekli ste tudi, da so pravice otrok univerzalne. To, kar se dogaja je treba kvantificirati, torej treba je opredeliti, kako nujen je odziv. E, nekatera vprašanja so bolj pereča, e, druge pa lahko obravnavajo takoj na žariščnih točkah. Torej, nekatere se lahko reši že tam, druge pa se prenese na e, drugo raven, naprimer na nacionalno raven kjer to ureja država članica s podporo Evropske unije. Človeške pravice in pravice otrok je treba vsekakor spoštovati, to mora biti prednostna naloga. Tukaj vidimo, eh, da so na žariščnih točkah otroci, ki so eh, pobegnili pred vojno, ki so bili strgani iz družinskega okolja, iz izobraževanja, ki so že leta na poti. In to, kar eh, najdejo potem v Evropi, ni ravno tisto, s čimer bi se Evropska unija rada pohvalila. Eh, Evropska unija ne želi ostati v spominu eh, teh ljudi takšna, kot je na žariščnih točkah. Zato spodbujamo vse akterje, ki so vdeleženi, da naredijo še več in bolje. Nekaj izboljšav je bilo, ampak vseeno ostaja še veliko dela. No, kar pa se tiče direktive o žrtvah eh, in pa k vprašanju gospe Zipel, eh, veste, da je agencija FRA naredila predvsej glede pravic žrtev. Eh, spremljamo tudi izvajanje te direktive v zadnjih letih. Vendar pa je o tem zelo težko suditi na žariščnih točkah. To je eh, stopna, do katere večina postopkov sploh ne pride. Eh, ljudje bodi si ne poročajo o kaznjivih dejanjih, ki so jih bili deležni, o zlorabah eh, ali pa obstajajo tudi tako žareča vprašanja varstva, da se s tem preprosto ne moremo oziroma ne morejo ukvarjati. Pomoč žrtvam je prednostna naloga do določene mere, ampak eh, tukaj so udeleženi predvsem nevladni organi, eh, potem prostovoljne organizacije in tako naprej. Kljub eh, prizadevanjem nacionalnih organov in evropskih organov je to nekaj, kar v tem trenutku ni na prvem mestu. Zdaj pa še vprašanja v zvezi s trgovanjem in pa z kaznjivimi dejanji, ki jih povzročijo tihotapci. Zavedamo se teh poročil, nismo jih sicer podrobno proučili, ker je to nekaj, kar zahteva več kot samo neko kratko analizo. Ne moramo samo reči, da je situacija strašna, kar seveda je. Razumemo, da boj proti tihotapcem mora postati ena od prioritet, ki bo šla eh, z roko v roki z reševanjem drugih eh, prednostnih vprašanj. Tukaj se s tem nismo uh, podrobno ukvarjali. Europol bi bolje odgovoril na to vaše vprašanje. Kolikor vemo, Europol skuša obveščati nacionalne organe. Sodelovanje je zelo odvisno od sposobnosti nacionalnih organov, da se dovolj hitro odzovejo. To, o čemur smo priča zdaj, je, da ranljivi ljudje, ki so tudi opredeljeni kot eh, ranljivi, včasih izginejo z žariščnih točk. Eh, nikjer jih ni mogoče najti. Naprimer, primer eh, eh, Nigeriji, ki sem omenil, to so bile ženske, ki so jih pripeljali za, z namenom spolnega izkoriščanja. Ni pa to bil edini primer, kar nekaj takih situacij je, vendar številk nimamo. Zdaj pa še vprašanje gospe Sipel. Eh, vaše vprašanje gre v smeri predstavitve mojega kolega, ki bo govoril o Dublinu. Eh, hkrati pa mislim, da lahko tudi sam nekaj povem. Večina evropskih držav članic še vedno meni, da eh, je vračanje v Grčijo v skladu z pretekljimi sodbami sodišča dokler se situacija v Grči ne bo spremenila in dokler se ne bo zmanjšalo breme, ki ga trenutno Grčija nosi, to ne bo postala praksa. E, sam lahko govorim samo z vidika upov naše agencije, e, ampak e, boste pa obveščeni tudi iz drugih virov. Hvala. Hvala. Mislim, da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 In sedaj je izbruhnila pravzaprav panična situacija za številne ljudi. Zlasti eh, Grčijo in Italijo je to precej uh, zadelo. Torej, imela bi vprašanje v zvezi z otroci brez spremstva. Omenili ste, da izvajate teste ali e, to temeli na tem, da otroci sami povedo starost, ali e, preverjate resničnost tega, kot je to v drugih državah, kajti to je res velik problem. Pogosto je tako, da otroci povedo, da so odrasli, ne da so otroci. Jaz imam teorijo, kajti če, so, če rečejo, da so stari pod 18 let, potem uh, bodo imeli večje težave pri nadaljem potovanju pri Evropi, po Evropi. Uh, kajti številni eh, želijo ostati v Italiji in Grčiji. In potem povedo rajši, da so stari nad 18, ker želijo naprej. Torej, to je moja teorija in v zvezi s tem sem želel poprašati. Hvala. Okay, Lahko prosim odgovorite na to, potem pa bomo šli naprej na predstavitev o Dublinu. Hvala za vaše vprašanje. Na hitro bom odgovoril agencija ne izvaja ocene starosti, to izvajajo nacionalni organi in eh, v primeru dvomov ali eh, je oseba otrok, eh, ne odrasel, se to preveri, to so mejni primeri, ponavadi, se predpostavlja oziroma se zaupa v samo izjavo. Torej, če nekdo reče, da je otrok, potem uverjamemo. Če pa pride do dvomov, se izvede preizkus eh, starosti oziroma se ugotavlja starost. Eden od načinov je zdravniški pregled, eh, potem pa drugi del vašega vprašanja. V Grčiji kot tudi v Italiji obstaja tendenca, da otroci brez spremstva rečejo, da so odrasli, zato ker mislijo, da bodo lahko potovali naprej. V Italiji eh, je to bolj pogosto kot v Grčiji. V Grčiji obstajajo omejitve, eh, otroci ne morejo kar tako zapustiti žariščnih točk. Nekateri pa vseeno menijo, da je bolje, če povedo, da so odrasli, zato da bodo uh, ostali v odprtem delu žarične točke in jo uh, sčasoma tudi zapustili. Na ta način uh, mogoče lažje ostanejo s prijatelji, sorodniki, ljudmi, s katerimi so potovali in ki se zdaj nahajajo v odprtem delu žarične točke. Hvala. Zdaj pa bomo slišali predstavitev gospoda Molnarja. Tudi za to mnenje smo prosili sami in sicer o učinku na otroke naslednjega predloga komisije o Dublinu. Hvala, gospod predsednik, za besedo. Najprej bi se iskreno zahvalil za povabilo. Hvala, da sem dobil priložnost, da predstavim naša najnovejša mnenja na tem področju. Gospe in gospodje, spoštovani člani Evropskega parlamenta. Na kratko bom predstavil eh, ključne ugotovitve agencije FRA o učinkih na otroke eh, pregleda eh, Dublinske uredbe. Eden od vidikov je zelo pravne narave. te glavne točke vam bom skušal predstaviti najbolje, eh, torej, eh, kar se le da dobro. Eh, nekaj mm, temeljev imamo v poročilu. Prve točke, ki so tukaj izpostavljene, so, da bi določene prošnje bile izključene iz novega sistema Dublin torej postopek bi bil vzpostavljen pred dublinsko fazo in izključene bi bile ocene eh, družinskih vezi, eh, naprimer za prosilce za azil, ki prihajajo iz prve eh, države, kjer so prosili za azil ali iz varne tretje države. Ti ljudje potem začnejo postopek. Ta scenarij bi lahko vplival na uh, pravice otrok, na pravice uh, o združevanju družin in tako naprej, uh, tako kot so te pravice zapisane v listini o otrokovih pravicah in o temeljnih pravicah. Potem imamo prosilce za azil, ki predstavljajo grožno za nacionalno varnost ali pa tudi za javni uh, red. Uh, Eh, postopek tukaj eh, je v predablinski fazi pospešen. Eh, ko pa pride do otrok, ki predstavljajo, za, predstavljajo nevarnost za nacionalno varnost ali javni red, gre tukaj predvsem za mlade s kompleksnimi primeri. Za oceno teh kompleksnih primerov je potreben čas. Eh, zagotoviti je treba poštene postopke in če se teh trditev ne oceni na ustrezen način, bi to lahko resno vplivalo tudi na možnost razvoja otroka, kot je zapisano tudi v konvenciji o otrokovih pravicah. Mi eh, govorimo, da bi otroci in eh, druge ranljive skupine morali biti izključeni izpred dublinske faze potem eh, neautorizirana gibanja ljudi. Predlog komisije eh, si prizadeva za določene sankcije ali pa omejitve, eh, torej omejitvene postopkovne ukrepe. Tukaj bom pregledal te sankcije in pa ukrepe ko se vrne eh, prosilca v ustrezno državo eh, članico, je treba upoštevati eh, tudi njegovo pravico do mm, zaslišanja, do upoštevanja vseh olajševalnih okoliščin in tako naprej. Mnenje agencije je, da Eh, otroci brez spremstva eh, ne smejo sodelovati v teh postopkih. Morali bi biti izključeni eh, iz teh postopkov, tudi ko so preseljeni nazaj v drugo državo članico. Potem imamo tukaj tudi omejitve pri socialnih, kulturnih in drugih pravicah. Potem se postavljajo še vprašanja o človeškem dostojanstvu, o primerni obravnavi. To je vse treba upoštevati pri obravnavi otrok in mladoletnih eh, eh, v Ženevski konvenciji v 51. Eh, členu je to zapisano. Potem imajo otroci pravico do izobraževanja. To je tudi treba upoštevati. Sodna praksa obeh sodišč eh, v Evropi, eh, torej Strasburškega in pa Luksemburškega sodišča, eh, kaže, da je treba upoštevati tudi materialne pogoje, pogoje materialnosti, v katerih se znajdejo te osebe. Mi imamo minimalni nabor pravic, ki jih je treba zagotoviti v vseh okoliščinah. Naslednje omejitve, ki se predvidevajo, je prepoved eh, združevanja z družino po določenem roku. Države članice morajo eh, o tem prve razmisliti, upoštevati najboljši interes otroka in pa družinsko življenje ti vnaprej določeni roki bi morali biti odstranjeni iz predloga, morali bi se vrniti eh, k trenutni sodni praksi, kot je to zapisano tudi v uredbi. In če je prva prošnja umaknjena in eh, pride do naslednje prošnje za azil, smo tukaj priča tveganju, da sploh ne bo prišlo do pregleda in zaslišanja. Če je prošnja umaknjena, sledeča, torej eh, druga ali tretja in ni podanih novih dokazov, potem ne bo takojšnjega zaslišanja. Tukaj ni nobenega pravnega zastopstva in prosilec lahko znajde v situaciji, ko njegove prošnje sploh ne bodo obravnavali vsebinsko. Eh, lahko se zgodi, da nobena država ne bo obravnavala te prošnje in to je v nasprotju eh, s pravicami otrok do azila. Eh, naš predlog je, da se obdržijo trenutna pravila eh, in da se spremeni samo stvari, ki jih je potrebno spremeniti. Pravica do informacij je zapisana tudi v predlogu, to se okrepi na ta način, vendar pa je treba otroke obvestiti na otroku prijazen način. In ta obveznost eh, eh, trenutno manjka v besedilu. To bi morali ponovno uvesti. Potem predlog eh, opredeljuje tudi določene izjeme, kar se tiče osebnega intervjuja. To tudi vpliva na pravico do tega, da je človek zaslišan. treba je tudi pregledati dokaze, ki eh, so bili podani pred rokom, ki je določen v predlogu. Treba je intervjuje izvesti še preden eh, se nekoga preseli nazaj v drugo državo. Zdaj eh, pa obvestila v zvezi s tem niso pospremljena z dokazi in ni pred tem predhodnega intervjuja. Potem eh, je treba zagotoviti dokaze o družinskih članih. To je bilo skupno breme eh, med državami članicami in eh, prosilci. Zdaj pa se to breme prenaša predvsem na prosilce. Mi smo mnenja, da bi države članice še vedno morale učinkovito sodelovati pri zbiranju informacij. Pomagati bi morale prosilcu za azil. In tukaj gre za skupno breme, dokazno breme, kar je potrdilo tudi Luksemburško sodišče. Četrtič, potem je treba zagotoviti učinkovito varstvo, eh, ne samo pravno zastopstvo. To je nujno potrebno. Eh, tudi v mnenju o žariščih točkah je bilo to poudarjeno, kajti gre za res pereče vprašanje in novi predlog Eh, ne sme predvideti samo pravnega zastopstva, ampak bi moral predvideti tudi eh, druge pravne instrumente v ustreznem jeziku. Tako da se zagotovi tudi nek polnopraven varuh, ki bo zastopal interese otroka. Eh, to bi bilo v najboljšem interesu otroka. Izvrševanje te pravice eh, pa eh, je po mojem mnenju lahko zelo zapleteno. Potem pa imamo predviden še sedemdnevni eh, rok za pritožbo, mm, pritožbo na odločitev o preselitvi. Ta rok je sedemdnevni. Potem se je omejil tudi material za pregled pritožbo. naprimer, če pride do kršitve pravic, je pritožba možna, eh, ni pa vedno možna. Ta predlog zdaj vpliva na učinkovit eh, pravni pregled, kot je zapisan v listini. Mnenje naše agencije je, da se mora vzpostaviti bolj učinkovit in fleksibilen rok. In eh, morali bi tudi črtati to omejitev obsega. Kaj ti treba je upoštevati vse pravice iz listine. Prosim za naslednjo prosojnico. Ta prosojnica pa kaže časovne omejitve za pritožbo na prenos po Dublinu v dnevih prenos oziroma preselitev v večini držav članic je rok eh, daljši kot sedem dni. Ta rok lahko znaša tudi 30 ali 60 dni. Naslednja prosojnica. Eh, najboljši interes otroka, ko gre za mladoletne brez spremstva, brez družinskih članov v območju Dublina, Torej, ko ti otroci nimajo eh, nobenega družinskega člana v eh, eh, šengenskem sistemu, je treba pregledati njihovo konkretno situacijo. Država članica prvega zakonitega vstopa ali pa država, ki je po pravilih uh, opredeljena kot odgovorna, bi morala obravnavati najboljši interes otroka. Predlog je treba, po našem mnenju, izboljšati v tem pogledu. Treba je tudi slediti kriterijem in postopkom za uh, formalno oceno najboljšega interesa otroka. Mi se zauzemamo za vzpostavitev večdisciplinarnih ekip. Uh, morali bi predvideti varuha, ki bo zastopal najboljši interes otroka. Uh, Potem pa še eh, eh, dodelitev odgovornosti za mladoletne brez spremstva. Mi menimo, da možnost eh, združevanja družine v neki državi mora najprej biti ocenjena. To je pravica otroka, pravica do družinskega življenja, ki je zapisana v listini. In da bomo to naredili učinkovito, bi morali vključiti v zakonodajne akte tudi posebno schemo za to. E, to dodeljevanje odgovornosti bi lahko vplivalo tudi na določene člene iz listine, e, ko gre za otrokove pravice. Potrebujemo tudi več informacij o družinskem življenju in to, zato bi morali te informacije tudi vključiti. Besedilo bi bilo treba izboljšati v tem pogledu, da se omogočijo tudi izjeme, da se dovolijo izjeme, ko gre za združevanje družin. S predlogom želijo tudi eh, omejiti diskrecijsko klauzulo. Eh, samo družinski člani naj bi to lahko sprožili. To pa vpliva tudi na pravico do uh, zdravstvenega varstva. E, eh, naprimer, nek traumatiziran otrok eh, potrebuje um, psihološko pomoč. Mislim, da bi v tem pogledu morale ostati uh, veljavne trenutne klauzule, te, ki že obstajajo in te so potrebne pa še eh, eh, korektivni mehanizem. Najprej eh, tveganje glede informacij za tiste, ki preganjajo osebe. Mm, Naprimer, če ti vedo, kam je šel otrok ali kam je šla družina, je treba zagotoviti varnost. Potrebujemo avtomatiziran sistem, eh, ki mora biti imun na take nezakonite vstope. Potem imamo eh, eh, obdobje pridržanja otroka oziroma otrokovih podatkov. To obdobje je zdaj omejeno na deset let in moramo pogledati, da ne bodo kršene pravice iz listine ne želimo dati tukaj nobene fleksibilnosti, obdobje se nam zdi predolgo in eh, ko otrok eh, postane polnoleten, je treba to pregledati. Države članice dobijo tudi možnost, eh, da zavrnejo ne otroke brez spremstva na podlagi javnega reda ali grožen za nacionalno varnost. Vendar pa je treba upoštevati tudi nekaj, nediskriminacijo. Torej, da bi to bilo skladno z listino, morajo vse zavrnitve biti individualno utemeljene in razloge je treba tudi zabeležiti in potem eh, ožja definicija družine za korektivni mehanizem. To vpliva na različne člene v listini. Torej, definicija um, um, družine v korektivnem um, mehanizmu je užja kot v uredbi in zato smo mnenja, da naj bi tudi, e, da bi to pokrivalo tudi sorodnike. In to je povezano s po, e, potrebo, da se posodobi ta sistem. In tu bom e, se ustavil. Sicer imam še več prosojnic, ampak kljub temu eh, bom s tem končal svojo predstavitev in se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala. Hvala za to eh, analizo. In tu je e, še posebno koristno za poročevalko gospod Bikström, ki se ukvarja s tem dosjejem in tako podrobna analiza ji bo verjetno zelo pomagala in tudi druge. E, čl, drugi poslanci se bodo odzvali na nekaj vaših izjav, ampak verjetno bo gospa Bikström hotela spregovoriti kot prva. Hvala, gospod predsednik, hvala vam za to e, impresivno študijo. Moram reči, Eh, da um, um, to potrjuje tudi moje prvotno stališče o tem. Torej lahko diham bolj svobodno, kaj ti deliva podobna stališča, enaka stališča, naprimer, kar zadeva postopek um, dopustnosti in potem tudi um, primeriki jih obravnavajo sodišča. Države članice morajo sodelovati pri zbiranju podatkov o članih družine, o družinskih članih in razen tega opozarjati na Evropsko sodišče. Ampak na kateri primer se sklicujete, na primer IMS ali na kateri primer? Samo mogoče že kak podrobnejši podatek o tem potem tudi um, skrbništvo, o katerem govorite. Mislim, da ne potrebujemo samo nekega polnopravnega skrbništva, temveč tudi celoten svežen za varstvo teh otrok. In ekipa, ki jo predlagate, to bi bila ena ideja. Vendar to je zelo daleč od današnje realnosti. Eh, go slišala sem um, številko, naprimer, da skrbništvo v Italiji, da je lahko ena oseba skrbnik 300 uh, eh, mladoletnikom in to nikakor ni sprejemljivo. Ali ste si ogledali te podrobnosti, kajti za nas je lahko, uh, da rečemo, da je pomembno skrbništvo, ampak če je potem en skrbnik določen za tisoč ali več sto, mladoletnih oseb, potem eh, je ta koncept skrbništva pravzaprav izgubil svoj pomen. Eh, in potrebujemo bolj ta pristop v svežnju, kjer se skrbništvo, kjer se upošteva na eni strani torej to skrbništvo, potem um, da se ponudijo informacije v jeziku, ki jo, jezi, ki jo um, oseba razume, kjer se zagotovi tudi pravno svetovanje in tako naprej. Ne moremo reči, da bomo to rešili s tem, da določimo nekega skrbnika. Ali ste si ogledali te podrobnosti? Mislim, da bi lahko uh, cel dan uh, še naprej razpravljala o tem, ampak tega ne, seveda ne bova storila. Uh, potem, kar zadeva eh, rok za eh, pritožbeni rok, ki je sedaj sedem eh, dni in vi predlagate, da naj bi to bilo fleksibilno in da se črta omejitev namina. Kaj mislite s to fleksibilnostjo, kajti eh, to je težko spraviti v zakonodajo? Moramo imeti nek rok, neko število dni in prosim vas, da ste pri tem malo bolj konkretni. Ampak če kolegi ne bodo eh, postavili vprašanj, ki sem jih hotela postaviti tudi jaz, še, eh, se bom ponovno spet eh, oglasila. Hvala, Cecilija. Ali želi še kdo besedo? Birgit, prosim. Torej, o 15. imamo potem glasovanje. Birgit, na hitro. Prosim, go ahead. Thanks a lot. I will come. Hvala. Vrnila se bom na vprašanje mm, vračanja prosilcev za azil iz, eh, v države prvega prihoda. Vem, da je to izključeno iz dublinske uredbe in da je, obstaja ta pravica vračanja teh oseb. Ampak eh, jaz sprašujem tudi vašo agencijo, kajti mnoge države tega ne delajo zaradi situacije. In od, razumela sem odgovor te agencije tako, da so veseli, da države članice tega trenutno ne delajo in jaz se tudi s tem strinjam. Želim samo povdariti, in to ni vprašanje, da nisem zelo vesela s tem, da komisija očitno predlaga um, in svetuje, da se vsi prosilci za azil vrnejo v Grčijo, vključno z otroki in drugimi. Uh, Torej, eh, to je bila samo moja izjava in moje mnenje. Imam pa tudi eno vprašanje. Eh, in sicer, kaj mislita predstavnika eh, o morebitnem prihodnem dublinskem sistemu, da vračanje prosilcev za azil ne bi bila samo možnost, temveč dolžnost, obveznost, kajti o tem se razpravlja v teh pri obravnavi. Potem, eh, pri, torej združenje, eh, združevanje družin ni upoštevano v predlogih, ki so na mizi. Omenili ste tudi, da obstaja vprašanje torej, prihoda v prvo državo, če je varna država, potem varna eh, država izvora. Včasih ima človek občutek, da Seveda ne moremo vzeti vseh beguncev tega sveta, ampak s temi pravili ustvarjamo vtis, da je končni namen ta, da ne dobimo nobenega begunca. Imamo toliko varnih držav, Turčijo, Afganistan in tako naprej. Ali bi lahko kaj povedali o tem, o teh idejah in kako jih vi ocenjujete? In eh, če tisti, ki menijo, da je to slaba ideja, da so na popolnoma napačni poti. Sedaj pa še predstavnik slovaškega predsedstva in ga prosim, da je krat. Uh, uh, torej, predsedstvo, torej, najprej nočem komentirati izjave iz Bratislava. Bratislave, to je bilo sprejeto zunaj neposrednega vpliva predsedovanja v svetu vendar imam vprašanja. Bilo je vprašanje, ali eh, se predsedstvo posveča eh, skrbi za mladoletne osebe in to vsakakor delamo. In verjetno bo veselilo odbor, eh, če jim povem, da smo v drugi polovici novembra namenili posvetili srečanje za ugotavljanje dejstev. Um, um, predvsem v zvezi z um, mladoletnimi brez, sredst, brez spremstva. In tudi ta agencija je sodelovala pri tej konferenci, pri tem srečanju. In mislim, da je dovolj razlogov, da verjamemo, da Ehm, eh, v zvezi z osodo mladoletnih oseb in eh, kriminalitete, ki se poveza, povezuje s tem, da bomo to eh, začeli reševati sistemsko in da bo se to nadaljevalo tudi pod naslednjimi predsedstvi. Hvala. Eh, kolege, zdaj prosim za odgovor. Torej, eh, ta, to mnenje bo zelo pomagalo pri pripravi našega poročila. E, prosim, da odgovorite v petih minutah. Seveda bi potrebovali več časa. Torej, za gospod Bikström je to zelo pomembno, ki pripravlja poročilo. Pet minut in seveda se bo ta dialog še nadaljeval. Hvala, eh, gospod predsednik. Pet minut imam čas za odgovor. Eh, eh, torej, obveznost držav, da sodelujejo pri zbiranju informacij, potem tudi eh, pravos, prav, sodna praksa um, Evropskega sodišča, to je primir 2020-12 MM proti ministrstvu, prisotnem ministrstvu na Irskem. Torej, to je ta primir MM, ki predvidiva to obveznost. Strinjam se s pripombo, da bi imeli celovit svežen in bolj uh, poglobljen sistem eh, skrbništva. Uh, Eh, tudi moj kolega je že omenil, da so eh, težave s tem. Jaz eh, bil v Grčiji, tam je precejšno vrzel. Um, um, v tem pravnem poročilu um, um, imamo normativne abstraktne predloge, kaj bi bilo treba storiti. Um, kar zadeva vprašanje rokov in um, kako vidimo fleksibilnost. To je treba res bolj natančno definirati, ampak v drugih eh, instrumentih, tudi na področju azila, zakonodajalec tudi uporablja izraz smotrnost. Torej, eh, da naj bi ti roki bili smotrni kar daje državam članicam določen manevrski prostor. Vendar eh, ob upoštevanju kriterijev in tudi nekih omejitev. Eh, to Evropsko sodišče eh, bo mogoče še odločalo o tem, da podrobne opredeli to fleksibilnost. Ampak seveda lahko bilateralno se pogovoriva o vseh teh temah potem vprašanje gospe Sipel. Torej, um, um, um, preizkus dopustnosti. Um, torej, koncept tega v zvezi tudi z druževanjem družin in pred dublinski postopek je, da um, da um, torej ta temelji na, na konceptu varnih tretjih držav. To seveda vključuje tudi človekove pravice in želim uh, opozoriti na zakonodajno mnenje o varnih tretjih državah in ta koncept. Um, torej, naše ugotovitve v zvezi s tem so na razpolago, ker smo pripravili mnenje o tem, da odgovorim. torej, kar zadeva koncept varnih tretjih držav, se um, ukvarjamo s tem in se osredotočamo predvsem na um, človekove pravice v zvezi s tem. Torej, nikakor ne zanemarjamo tega konteksta. No, to je bilo to, ne vem, sem kaj, uh, sem kaj pozabil uh, omeniti. Opozorite me na to. No, to je bil zelo kakovosten odgovor. Torej, mi smo vas prosili za to mnenje in zato še enkrat najlepša hvala za kakovostne odgovore in tudi za vaše sodelovanje z našim odborom. Sedaj imamo na voljo dva kakovostna izdelka, dve mnenji. In zelo lepo je, če imaš besedilo, s katerim lahko delaš poročevalka bo k malu to lahko uporabila. Hvala, hvala članom, ki so bili sedaj tu na seji in ki se ukvarjajo s tem eh, mnenjem. Mi smo zaprosili za to mnenje in prečakujemo, da so potem poslanci, ki se s tem ukvarjajo, tudi v dvorani. Hvala vse najboljši agenciji za temeljne pravice in vaša mnenja bomo eh, koristno uporabili. Hvala vsem kolegom, ki so bili tu colleagues will have the Kolege in kolegice, natančno ob 11. bomo začeli z glasovanjem.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

Colleagues, please take your seats. We can begin. Kolegice, še enkrat prosim vas, da sedete, da bomo lahko začeli. I will now do so. So colleagues, uh, we begin with points. Kolegice in kolegi smo pri sedmi točki. Agencija Evropske unije za azil eh, in sicer glasovanje o medinstitucionalnih pogajanjih in o ekipi za ta pogajanja. No, zdaj ste pa bolj pozorni. Kolegice in kolegi, danes do povdan. Eh, trajalo glasovanje eh, uro 15, eh, tako da ustrezno predvidete, kdaj boste odpotovali. Ampak, če boste hitro glasovali, bomo hitrejši. Če kdo nima glasovalne kartice, naj to povi. Vsi imate glasovalne kartice. Začnemo z prvim dosejem Evropska agencija za azil. Agencija Evropske unije za azil. Gospod Nidermüller želi. Torej, moram povedati, da gospo, gospa Matera, ki je pod, so podpisnice za 572, ne bom zdaj to prebral, 239, 355 in tako naprej, tudi te amandmaje so podpisali nekateri poslanci. 483, 490, 540, 529, 664. Gospod poročevalec Niedermüller, želite besedo, preden bomo glasovali? Hvala. Prvič se želim zahvaliti, res zahvaliti kolikom poročevalcem v Sinci. Mislim, da smo imeli zelo plodno vzdušje sodelovanja in bilo je veliko uh, veselje sodelovati s kolegi in kolegicami. Obenem se želim zahvaliti asistentom in sekretarjatu, kajti oni so bili tisti, ki so res opravili odlično in trdo delo. Hvala lepa jim vsem. Pa še tehnična pripomba. Eh, tehnična prilagoditev pri kompromisu 27. Eh, člen 35. Ja. Eh, poročevalci so se dogovorili, vendar v zadnjem kompromisnem predlogu to ni vključeno. Pri 35. členu četrti eh, eh, odstavek naj bi zadnji stavek črtali in sicer naslednji stavek. Torej in v soglasju s komisijo lahko koordinirajo izmenjavo teh informacij ali druge ukrepe med državami članicami in tretjimi državami na območju tretje države. Torej kompromis eh, eh, naj bi bil brez tega stavka. Hvala. Hvala, Peter. Če ni drugih eh, pripomp, bomo takoj začeli s glasovanjem. In sicer najprej 103 zavrnitev predloga komisije. Glasujemo. ste vsi glasovali konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 1.06 in 2.8 v bloku eh, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Eh, Kompromisi en, eh, prvi kompromis o členu 1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 Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis. Kompromis 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto kompromis šest začete glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis šest. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis sedem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 354. Glasujemo. Konec glasovanja. Zabrnjeno. Kompromis 8. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 11. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12, 13 in prvi del eh, člena 15 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del kompromisa 15 glasujemo. sprejeto. Tretji del kompromisa 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 14. Glasujemo. Torej, prosim, da listate potem seznamu kompromis 14. Torej, ni, so oštevilčene strani, morate najti, ki je to, ki je to kompromis 14. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 16. Glasujemo. Konec glasovanja partita. Pit 08, predlog spremembe, glasujemo. Pit 08, pit 108. Konec glasovanja. To je zavrnjeno. Ja, mi je žal. Kompromis 17, glasujemo. closed. Koniec glasovanja. Sprijeto kompromis 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto kompromis 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto kompromis 20. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto kompromis 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto kompromis 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto kompromis 22a. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto kompromis 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 23a. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 71 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 72 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 73 glasujemo. Konec glasovanja sprejeta, 74 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta, 583 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 23b. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto kompromis 24 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 25 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 26 eh, glasujemo. Uh, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 27. Glasujemo. Ja. Sprejeto kompromis 28. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 29. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto kompromis 30 za, eh, kom, eh, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto kompromis 31 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto kompromis 32 glasujemo.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 konec glasovanja. Sprejeto kompromis 36. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 37. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 670, eh, predlog spremembe, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 671, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 38, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto kompromis 39. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 40. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 675. Glasujemo. Ja, ta je seveda pomemben. Bomo videli, kaj bo. Ali ste vsi glasovali konec glasovanja? To je žal zavrnjeno. Ža, Tomas mi je žal. Kompromis 41. Kompromis 41. Konec glasovanja. Prijeto kompromis 42. Glasujemo. Konec glasovanja. Ne, ne boste glasovali proti celemu poročilu. Predlog spremembe 678 glasujemo, prejšnji kompromis je bil sprejet. 678 konec glasovanja. To je sprijeto. Kompromis 43. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 44. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 683 glasujemo. Konec glasovanja. To je zavrnjeno. Sedaj pa o navedbah kolegice in kolegi 104 glasujemo. Konec glasovanja. To je zavrnjeno 105 glasujemo. konec glasovanja. Zabrnjeno 1.0 debit, glasujemo. Konec glasovanja. Zabrnjeno 1.07, glasujemo. Konec glasovanja. Zabrnjeno 1.08, glasujemo. Konec glasovanja zabrnjeno. Ena, ena, nula, glasujemo. Konec glasovanja. Torej, tehnična napaka pri ena, ena, nula. To moramo še enkrat ponoviti. Torej, sklicevanje ena, ena, nula. Okay, so on 110 we take the vote again. The vote is open. 1110 eh, še enkrat. Konec glasovanja. To je zabrnjeno. 111 glasujemo. Konec glasovanja. Zabrnjeno. Kompromis 45. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 116. Glasujemo. Sprejeto. 117. Glasujemo. Koniec glasovanja. Zavrnjeno. 46, kompromis 46, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Kompromis 47, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Kompromis 48, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. sprejeto. 1, 3, 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Zabrnjeno kompromis 49. Kom glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 50. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 51 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 52 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 53 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto kompromis 54 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 55 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 56 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 160. 67. Glasujemo. 167. Konec glasovanja. Sprijeta kompromis. 58. Glasujemo. Konec glasovanja. Uvodna izjava 3, oziroma predlog spremembe 3. Glasujemo konec glasovanja. Sprejeto 178 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 179 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 180 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno 181 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 182 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis 59 glasujemo. Konec glasovanja. sprejeta. 189 glasujemo. Konec glasovanja. Zabrnjeno 190 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 101. Ne,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 To je zelo eh, korenita sprememba. 194 se vsi glasovali, konec glasovanja. Sprijetosti 195 glasujemo. Konec glasovanja. To je zavrnjeno. 196 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis 60 glasujemo konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis 61 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto kompromis 62 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto kompromis 63 glasujemo. Konec glasovanja.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 sprejeta. Kompromis 66 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Kompromis 67 začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeta. 218. Glasujemo. 218. in 219 identična predloga. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Ne, zavrnjeno, oprostite. 220. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 221. Glasujemo. Konec glasovanja. Zabrnjeno. 2, 2, 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Zabrnjeno. Kompromis 68. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 8. Predlog spremembe 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto devet. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 69. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 228. Glasujemo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 odstavek 15. To je mnenja za proračun. Glasujemo. Odstavek 15. Oziroma predlog spremembe 15. Ste vsi glasovali? Torej, ali, ali veste, kje smo? Mogoče je nastala zmeda, ali ste vsi glasovali? na pravem mestu. Torej, odstavek 15 odbora za proračun, konec glasovanja. To je sprejeto. Sedaj pa eh, uvodne izjave in spet mnenje proračuna. Tri. Torej, tri eh, uvodna izjava, predlog spremembe tri, začetek glasovanja, konec glasovanja. To je sprejeto sedaj pa kolegice in kolegi glasujemo o spremenjenem besedilu po imensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. To je sprejeto 36 za, 9 eh, proti 6. Se jih je vzdržalo. And now we vote on the decision on the opening of negotiations. Sedaj pa mandat eh, pogajalskega eh, tima za trialog. Eh, potrebna je absolutna večina. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 46 za, 4 proti, nobeno zdržane. Čestitke. kolegice in kolegi. Vem, da je to precej stresno, ampak eh, zelo dobro smo s časom, tako da. Kolegice in kolegi, takoj bomo začeli z naslednjim glasovanjem. Evropska pobuda za računalništvo v oblaku. Bi gospod Boni želel besedo, preden začnemo? Mislim, da kolega ni. Aha, e, sedaj se ne spominjam, gospoda Bonja danes ni z nami, se upravičujem. Potem pa bomo začeli tako z glasovanjem. Kompromis ena. Glasujemo. Ste pripravljeni? Kompromis ena. Konec glasovanja. sprejeta. Eh, predlog spremembe štiri. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe sedem. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Kompromis dve. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromise tri. Glasujemo. Ne, kolegec in kolegec, se opravičujem, predlog spremembe 12. Glasujemo. Predlog spremembe 12. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 5. Prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 26. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Sprejet. Kompromis štiri. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Navedbe. Napredok spremembe ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. In sedaj bomo eh, eh, glasovali o tako spremenjenem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 48 za, en proti, dva vzdržana glasova. Čestitke, gospod Boni. vse v redu, ali potrebujete premor, ali lahko takoj nadaljujemo? Ne, ne, saj sem se samo šalil. To je britanski smisel za humor, zelo slabe šale. kolegice in kolegi, točka za vašo informacijo. Prednadaljujemo s poročilom gospe Veržija. Naj vas opozorim na kompromise 3, 8 in 13. In sicer v zvezi s poročilom eh, gospe Držan, zaprosili ste za eh, glasovanje po delih v zvezi s temi predlogi sprememb, čeprav to ni označeno na vaših glasovanjih seznamih. Eh, sedaj eh, to zlasti eh, sporočam eh, koordinatorjem. Torej, 10. del 13. predloga spremembe bo pa sabo razpredmeten, če bomo sprejeli prvega. Potem pa bomo nadaljevali za predlogi sprememb. Ste to koordinatorji razumeli? Monika, Birgit vsi ostali, gospa Stevens. Kompromis dve. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Kompromis štiri. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Glasujemo. Zavrnil. Um, 24. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 25. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 33. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 3. Glasujemo. Oziroma kompromis 3. Prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Eh, tretji del glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 36 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis šest. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 50. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 51 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. 52 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 54 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 55. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 67 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 71 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis 8. Glasujemo prvi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 83. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 84. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 85. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 12. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 99. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet predlog spremembe 103 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 104 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 105 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 111. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. predlog spremembe 118 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 120 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 122 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 131. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 132. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 133 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 13. Prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Predlog spremembe 141 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 142 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 143 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Navedbe. Kompromis 1. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Predlog spremembe 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 15. predlog spremembe glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 19. predlog spremembe glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. In sedaj uh, končno glasovanje o tako spremenjenem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 26 glasov za, 22 proti, eh, nobenih vzdržanih glasov. Eh, čestitke, gospa Veržija. Ampak eh, nisem vas na začetku vprašal, če želite kaj povedati. Če bi želeli kaj dodati, izvolite. Oui, monsieur, monsieur le président, merci. Hvala, gospod predsednik rada bi se zahvalila vsem poročevalcem v Senci. Hvala za sodelovanje. Včasih je bilo to težko, ampak delali smo v duhu sodelovanja. Cenim prizadevanja vseh, zato da smo prišli do besedila, ki je sprejemljiv za uh, večino. Um, obžalujem končno glasovanje, ampak to tudi razumem. Vsem se iskreno zahvaljujem. Hvala lepa, gospa Veržija, se opravičujem, da vam nisem dal besede na začetku, ampak eh, lepa hvala. Kolegice in kolegi, sedaj pa zadnja točka. Naše zadnje glasovanje 29. Eh, novembra in pa včeraj 7. decembra, kot veste, smo imeli eh, dva trialoga in uh, rezultati so pozitivni. Šlo je za nespremembo mehanizma zadržanja. Gospod Diaz de Mera je bil uh, poročevalec. Uh, to smo zelo dobro obravnavali m, mm, prej v odboru. Čestitke njemu in pa vsem poročevalcem v Sinci in pa kolegom, ki ste delali na tem dosjeju. Ne vem, a bi želeli še enkrat besedo pred končnim glasovanjem. No, poročevalec je že prej nekaj povedal, še enkrat. Um, se zahvaljujem vsem, ki ste delali na tem težkem dosjeju. Torej, takoj bomo začeli z glasovanjem. To je enkratno glasovanje o besedilu. E, ste vsi pripravljeni? Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto 37 za, 9 proti, 2 vzdržana. Čestitke poročevalcu. Kolegice in kolegi, hvala lepa. Eh, sedaj smo pri koncu glasovanja in pa tudi pri koncu dopovdanske seje. Hvala lepa za vašo pozornost. Thank you.